Alde eh, eh, sporoča eh, zahteval gospoda Enrika Salom, ki bo zamenjal gospoda Ramona Aitondeja. Ali imate kakšen komentar? Gre torej za imenovanje, ki je tako potrjeno. Prekinjamo zasedanje do 15.30.